Shall we start? Ladies and gentlemen, please take your seats. Gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoje mesta. Liebe Kolleginnen und äh, Kollegen, Dragi kolegice in kolegi, pozdravljam vas na drugem dnevu naše konference. Žal, gospod Morales in gospa Lujger nista tukaj, ker imata pomembne obveznosti na Dunajo. Gospod Diaz de Mera, namestnik delegacije v skupnem parlamentarnem nadzornem odboru in prejšnji poročevalec o uredbi o Evropolu bo danes vodil predsedovanje. Pozdravljeni, veselim se skupnega predsedovanja. Jaz sem pa Kristjan Buhman, sem predsednik odbora za evropske zadeve v Avstrijskem državnem zboru in sem bil nekoč regionalni minister. Drage kolegice in kolegi, Lahko vam povem, da imamo razen malteščine in švedščine na voljo tolmačanje vse evropske jezike. Na pogajanjih je trojke, pa smo danes prijeli tudi odločitve, o katerih bi vas rad obvestil. No, izpostavim, da je predsedniška trojka v skladu z poslovnikom predlagala, da med člani, polnopravnim člani JPSG-ja, ki se bodo lahko odeležili sestanko v skladu z 14. členom uredbe o Europolu na naslednjem srečanju 24. aprila 1919. Zastopali kot eh, člani brez eh, pravice do glasovanja sodelovali bodo pri pripravi sklepov odbora v pisni obliki. Predlagan je bil gospod Svetanov za to zelo pomembno funkcijo. Zanima me, ali je kdo proti temu predlogu. None, can... Ni videti, potem lahko nadaljujemo. Tako da je gospod Svetanov izvoljen kot naš predstavnik v upravni odbor. Dragi kolegice in kolegi, s tem prihajamo na današnji dnevni red in začenjamo z izmenjavo mnen z namestnikom Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov. Preden mu predam besedo za vodne besede, bi še na kratko razložil, kako bo potekala razprava. Razprava potekala po enakem vzorcu kot včeraj. Izmenično bosta nastopila predstavnika nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, dokler ne bomo izčrpali seznama govornikov. Delegati, ki želijo besedo, naj prosim izpolnijo kartice za udeležbo v razpravi in jih podelijo dvornim slugom, ki jih bodo prinesli naprej. Na osnovi kartic eh, bomo sestavili seznam govornikov po vrstnem redu prijetih kartic. Predstavniki nacionalnih parlamentov oziroma Evropskega parlamenta morajo izpolniti kartice v ustrezni barvi, če želijo besedo. Predlagam, da vsa govori največ dve minuti. Bom pa prilagodil čas eh, govora glede na prijave k besedi, tako da bi zagotovil besedo vsem, ki so se prijavili. Zdaj pa bi predal besedo gospodu Vikovskemu, namestnikom Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov. Deset minut imate na voljo, izvolite. Much, I... Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Najprej bi se vam zahvalil za priložnost, eh, da se udeležim tega sestanka in vam podam nekaj podatkov o tem, kaj počne Evropski nadzornik za varstvo podatkov v zvezi z Europolom. Kot veste, je EDPS nadzornik evropskih institucij, organov in agencij, ko gre za varstvo osebnih podatkov. Poleg tega 28 držav članic Evropske unije imamo seveda tudi 28 različnih pravnih sistemov, kar je seveda zelo pomembno. Saj je vloga evropskega nadzornika v tem, da nadzoruje, kaj se dogaja na evropski ravni. Hkrati pa veliko nalog izpolnjujejo nacionalni nadzorniki za varstvo podatkov, ki nadzorujejo delo vseh organov in Institucije, ki pošiljajo podatke Europolo in sodelujejo v infrastrukturi Europola od leta 2017, od maja 2017. Evropski nadzornik varstvo, za varstvo osebnih podatkov popolnoma nadzira delo Europola v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kar je pripeljalo do zelo plodnega sodelovanja tako na najvišji ravni uprave, tudi v upravnem odboru, pa tudi na zelo praktični ravni pri tistih, ki eh, na terenu delajo v okviru Europola. Maja 2017 smo imeli operativni obisk, pod tistim pa se je začel pravo praktično delo. Eh, opravili smo dve, dva inšpekcijska pregleda. Enega smo zaključili eh, po zadnjem sestanku vaše skupine, drugi inšpekcijski pregled pa je bil opravljen prejšnji teden. Postopki pa še vedno tečejo. Prav tako imamo tudi eh, vsaka dva meseca sestanek. Zadnji sestanek eh, je bil organiziran predvčerajšnjim, oziroma ne, včeraj, tukaj v Bruslju. Tako ostajamo v stiku z Europolom, naše osebje se eh, redno posvetuje glede odprtih vprašanj. Torej poteka redna izmenjava med eh, uradom evropskega nadzornika in operativnim eh, delom uslužbencev v Europolu. Prav tako plodo sodelujemo na zelo visoki ravni. Evropski nadzornik za varnost osebnih podatkov je tudi, gostitel, je tudi gostil izvršnega direktorja Europola Julija Tol 2018. Trenutno potekajo pomembne razprave pa tudi eh, delo, praktično delo inšpekcije. Decembra 2017 je bil opravljen inšpekcijski pregled. Tukaj bomo preverili administracijski eh, pregled eh, podatkov, pa tudi splošni nadzor. Preverjali smo torej spremljanje nalog, izvajanja nalog osebja predvsem pa smo opravili pravno, pravni pregled z pravnega vidika. Smo preverjali obdelavo podatkov v dveh analiznih projektih, ki so se okovarjali z tihotapljenjem z migranti in drugami. Prav tako smo pregledovali uporabljene podatke. Tehnični pregledi so vključevali eh, upravno delo dnevnike dela in eh, praktične rešitve, kar zadeva hrambo podatkov. Poročilo je bilo Europolo poslano maja z 45 priporočili, ki so bila predvsem zelo tehnična. To so bili predlogi, kako spremeniti delo, nismo pa našli ničesar, kar bi nas eh, pripravili do tega, da bi ovedli uradni nadzor, kot to lahko stori Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Tako da smo pripričani, da bomo lahko probleme reševali v sodelovanju z Europolom. Ta priporočila oziroma izvajanje priporočilo Evropski nadzornik zdaj redno nadzoruje. Oktober smo naredili drugi inšpekcijski pregled ki je bil povezan z informacijskimi sistemi Europola, z obdeljavo podatkov o mladoletnih osebah, kot tudi z varnostnimi pregledi migrantov v žariščnih točkah. Izvali smo tudi projekte nadzora nad potniki. Pogledali smo si, kako se dnevniki upravljajo, kako se upravljajo varnostni eh, faktori in eh, procese testiranja in validacije. Pregledi so se ukvarjali tudi z eh, selekcijo in zaposlovanjem. Europol je dobil zapisnik eh, tega pregleda, trenutno pripravljamo poročilo s priporočili. Naslednji korak za nas bo pregled, ki ga načrtujemo konec leta 2018, ki se bo osredotočal na TFTP, program za spremljanje turistične dejavnosti, kjer Europol prav tako igra zelo pomembno vlogo. Drugi del nalog Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri nadzoru dela agencije Europol je organizacija sodelovanja z nacionalnimi organi za varstvo osebnih eh, podatkov. Delo poteka v skupini za sodelovanje, odbor za sodelovanje sestavlja nadzornik za varstvo osebnih podatkov, pa 28 organov iz 28 držav članic. Prav tako izdajamo mnenja o različnih eh, projektih eh, in pravnih aktih, eh, ki se trenutno pripravljajo kot prvo o temi, o kateri smo govorili v Sofiji govorimo o sodelovanju z tujimi partnerji, torej sodelovanje Evropola z tujimi partnerji, še posebej tukaj mislim na pogajanja, ki naj bi jih začeli z Alžirijo, Gipom, Jordanijo, Libanonom, Tunizijo in možno izmenjavo z organi iz teh držav. To je bila tudi tema na razpravi v Sofiji. Pogajalski mandat, ki ga je sprejel svet, je deloma že vključeval priporočila Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, sploh ko gre eh, za seznam pristojnih organov v teh eh, državah, kot tudi obveznosti izpostavljanja možnih eh, omejitev pri nadaljnji obdelavi podatkov in končno zadev povezanih. z začasnim prenehanjem ali eh, neuporabi tih podatkov, neuporabnosti teh podatkov. And last but not least, uh, the, uh, as I said, several projects kot sem že povedal, eh, je Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov pripravil mnenja o različnih projektih. Gre tudi za sodelovanje na evropski ravni, še posebej sodelovanje z Frontexom, kjer smo opravili posvetovanje glede izmenjave podatkov med Frontexom in Europolom septembra tega leta. Poleg tega smo odgovorili eh, na zahtevek sodelovanja z Igonom in vlogo Evropola v obdelavi podatkov iz Icona na operativni eh, ravni in na nacionalni ravni tudi eh, v sodelovanju z organi, preiskovalnimi organi. To je tudi del našega dela v koordinacijskem odboru Europola. Če povzamem, lahko povem, da je sodelovan tako na najvišji ravni kot pripravnih zadevah za naš najpomembnejše na praktični ravni. Sam odnos z Europolom, ki je zelo dober. Kadarkoli opazimo kakršenkoli dvom v delovanje informacijskih sistemov ali v funkcioniranje postotkov, pravimo srezne preglede, sodelovanje že obstaja nekaj eh, let. Lahko povem, da vedno dobivamo od Europola zelo dobre odgovore na naša poizvedovanja in poskušamo skupaj najti dobre rešitve, če tudi to zahteva dodatne vložke strani agencije. Hvala lepa, hvala lepa tudi za to predstavitev v časovnih okvirih. Gospod Diaz de Mera bo zdaj prevzel predsedovanje. Hvala, hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu Vjerovskemu za njegovo poročilo v zvezi z varstvom podatkov v Evropski uniji. Sedaj bomo dali besedo najprej gospodu Grudiču iz eh, Republike Češke. Dve minuti imate na voljo. Onda šta? Kje pa je gospod? Dame in panove, eh, ne izzivih predes. Hvala lepa, gospe in gospodje. Najprej naj povem, da javnost nima kakih posebnih interesov v zvezi z delom te skupine. Vendar pa je zelo zanimivo, da ne moremo izvoliti predstavnika v upravni odbor Evropola. Tri leta smo porabili pri pripravi poslovnika. In nismo niti sposobni razpravljati o tem vprašanju, kar me zelo moti. Senjor Grulič. Gospod Grulič. Točka na dnevnem redu, ki jo, obja, ki jo obravnavamo, je povezana z poročilom Evropskega nadzornika, nadzornika za varstvo podatkov. Zato smo slišali gospoda. Wiewerowskiego. Vaše vprašanje se nanaša na tri različne scenarije, ki bi jih lahko predvidela trojka. In na začetku seje je naš predsedujoči že govoril o tem. Prosim vas, da preberete 14. člen četrti odstavek našega poslovnika, kjer boste prav gotovo našli odgovor na vaše vprašanje. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ketiros iz Cipra. Dve minuti imate na voljo. Hvala lepa. Evropski parlament je pripravil resolucijo v mesecu julijo glede možnega, možne izmenjave osebnih podatkov z Jordanijo, Alžirijo, Tunizijo, Libanonom, Egiptom in podobnimi državami, kjer gre za boj proti organiziranim kriminalom in terorizmu. Zelo težko je oceniti, kakšne nevarnosti seboj prinaša takšna izmenjava podatkov. Zato me zanima, ali komisija, ne vem, če to že veste, ali komisija namerava opraviti takšno analizo, analizo učinkov. Lahko vam povem, da imamo tukaj določene pomisleke, kar je povedal včeraj že moj kolega Dimitrijev imamo velik pridržek, kar zadeva vključevanje Turčije v te, to skupino za izmenjavo podatkov. Se imamo sklenjen sporazum o izmenjavi osebnih podatkov. V Turčiji imajo zelo nizko stopnjo varstva osebnih eh, podatkov in tudi ne sodelujejo vsi prav na tem področju. Hvala. Muchas gracias, señor Quetiros. Es una cuestión. Hvala lepa, gospod Ketiros. To je pomembno vprašanje, na katero bo odgovoril gospod Vjevjerovski. Zdaj pa gospa Karamanli iz Francije. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Enostavno vprašanje imam glede pogajanj, ki sedaj tečejo med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami, glede sporozumov o izmenjavi osebnih podatkov med temi državami in Europolom. Rada bi vas prosila, da obrazložite, kakšna so predvidene jamstva za to, da bi tretje države res pravilno uporabljale te osebne podatke in tega ne bi pošiljali prej drugim državam brez pooblastila, kateri organi bodo zadolženi za preverjanje rabe teh podatkov. In potem se tudi sprašujemo, kako bodo države, ki bodo še vedno lasnice informacij in bodo to potem poslale Europolu, preučevale, če je prišlo do teh izmenjav osebnih podatkov s tretjimi državami in da niso bila spoštovana vsa jamstva pravne države. In nasplošno, ali ne gre Evropska komisija tu predaleč? zaradi varnostnih pomislekov in želi krepiti policijsko sodelovanje s tistimi državami, ki se sploh ne strinjajo z nami, ko gre za demokratične vrednote in nimajo teh istih vrednot. Hvala. Hvala. Sedaj bomo dali besedo gospodu Vjerovjovskemu, ki bo odgovarjal na ta tri vprašanja. Najlepša hvala. Hvala tudi za vsa vaša vprašanja, na katera bom poskušal odgovoriti hkrati. Odgovor je namreč zelo podoben. Najprej naj eh, povdarim, da je Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov nadzorni organ Evropske unije, to se pravi, da ne predstavljamo komisije, smo ločeni od Evropske komisije, vsekakor pa nadzorujemo tudi njeno delo naše mnenje o delu Evropske komisije je mnenje o drugih evropskih institucijah. Naj povem, da smo videli veliko vir pri Evropski komisiji, ko gre za ta pogajanja. V zadnjem času imam velike potrebe po sodelovanju z državami izven Evropske unije. Saj kot veste in kot smo že govorili na prejšnjih sestankih, eh, tukaj ne gre predvsem za pošiljanje podatkov evropskih državljanov na zven, ampak gre za potrebe Evropske unije, da podatke pridobimo od držav, s katerimi sodelujemo. Hkrati pa Evropska unija, tako Evropska komisija kot Evropski svet in Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov, kot tudi Evropol pozna eh, situacijo in se zaveda, da je situacija v teh državah eh, popolnoma različna od države do države, tako da ne moremo sprejeti nekega skupnega pristopa do vseh teh eh, držav. Zato moramo natančno poročiti, kako se osebni podatki tam hranijo, obdelujejo in tako naprej, preden varno pridobimo podatke iz teh držav. kakšne so možne omejitve obdelave podatkov. Lahko seveda zaupamo eh, tujim partnerjem, ampak tudi, če jim zaupamo, potrebujemo nek formalni sporazum in pripravljene rešitve znotraj sporazuma s tretjimi državami. Vse, kar pa je napisano na papir, mora biti tudi izvedljivo, izvršljivo in to je tisto, kar je najtežje zagotoviti tako Evropski komisiji, kot tudi Evropskemu nadzorniku, ki ocenjuje situacijo v teh državah. Če si pogledamo seznam teh eh, držav, lahko ugotovimo, da imajo nekatere od teh držav dober eh, sistem eh, varnosti, varnosti osebnih podatkov, naprimer pri Izraelu. Potem pa imamo države, ki so dokaj nove v tem sistemu, imajo pa vsaj takšen organ za varstvo osebnih podatkov kot Maroko. Potem imamo države, ki so šele začele, naprimer Tunizija. In imamo države, kjer sploh nimajo takšnih organov, Libanon, Jordanija, Egipt, Alžirija. Že z formalnega vidika izhajamo iz različne situacije. Če si pogledamo pravne sisteme v teh državah, eh, Ugotavljamo, da ima Turčija eh, sicer nov sistem varstva podatkov, ki pa temelji na starem sistemu iz eh, evropskih držav. To je nekaj, kar smo imeli pred 30 leti. Sam ne morem ocenjevati politične situacije v Turčiji in eh, možnost izvajanja pravnih aktov v tej državi. Vidimo pa, tako pri komisiji kot svetu, zelo previden pristop pri sklepanju sporazumov, ki jih je Evropa in Europol potrebuje. Ta. Pričem je treba upoštevati veliko dvomo v praktično uporabo rezultatov tega sodelovanja. Evropski nadzornik bo preveril, a, vsako analizo, ki jo bo opravila komisija, ki jo bo opravil Evrops, Europol in ocenjevali bomo, ali so bile te ocene opravljene na ustrezen način. Arale, Hvala, gospod nadzornik. Sedaj pa dajemo besedo velikemu strokovnjaku na področju varstva podatkov in sicer gre za mojega kolega Aksla Fosa. Dank, Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, vprašanje vas osebnih podatkov je zelo kritično. V Evropski uniji imamo direktive iz leta 2011, ki smo jo obnovili za Europol, Eurojust in druge agencije. Smo pripravili obnovljena pravila, zato se sprašujem, ali ta okvir ne zadošča za to, da bi tudi organom preiskovanja in pregona dali ustrezno svobodo delovati v okviru načel, ki smo jih tam opredelili. Eno je pridobivanje podatkov, drugo je dajanje podatkov, ampak to bi na osnovi načel, ki smo jih sprejeli, morali zagotoviti v skladu z standardi, ki so sprijeti, tako da ne bi omejevali več nadaljnega dela. Europol je vzpostavil osnovo, na kateri lahko zdaj dokaj dobro delamo. Ne vem, a to ocenjujete podobno. Se pa sprašujem, ali je smiselno se vedno znova vračati na vprašanje zanesljivosti pravosodnih sistemov pri uporabi osebnih podatkov. Mislim namreč, da imamo v Europolu dobro osnovo, da Europol natančno ve, komu in pod kakšnimi pogoji lahko ponuja podatke in po kakšnih načelih naj obdeluje podatke, ki jih pridobiva od drugih. Seveda smo podatke razdelili na splošne osebne podatke in preiskovalne podatke, tako da lahko pristojni organi te podatke ustrezno uporabijo pri preiskovanju in pregonu kaznevih dejanj to bi moralo zadoščati za to, da povemo, da je Europol tudi na področju varstva osebnih eh, podatkov tako dobro opremljen, da ve, kaj počne. Europol je tudi pod strogim nadzorom, tako da doslej še nismo eh, videli eh, ali doživeli primerov, ki bi opravičevali ponovno poseganje. Zato bi bilo smiselno, da Europol pustimo preprosto primeru, da upravlja svoje delo, saj smo postavili osnove za njegovo delo in ustrezen nadzor. Aksel, bueno, hoy. Hvala, Aksel. Slišali smo tri predstavnike nacionalnih parlamentov, sedaj pa še drugi poslanec iz Evropskega parlamenta. Besedo dajem gospi Činiči, izvolite. Hvala lepa. Najprej se moramo opravičiti, da sem nekoliko mm, pozna. Se sem bila prej na drugem sestanku, ker je šlo za zelo občutljivo in kompleksno vprašanje za interoperabilnost informacijskih sistemov. To je seveda popolno nov izziv, izziv tudi za delo Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov, ne samo zaradi velike količine podatkov, ki jih moramo med seboj povezati, podatkov iz različnih eh, virov zaradi kompleksnosti eh, sistemov, ki so zelo nehomogeni. Problematično pa je tudi osklevanje nadzornih eh, nalog. Zato imam za vas vprašanje, kako evropski eh, nadzornik obravnava ta problem sploh na področju sodelovanja policijskih in pravosodnih organov oziroma kako si predstavljate prihodnost eh, pri interoperabilnosti sistemov tudi za delo Europola. Mogoče bi morali upoštevati tudi eh, te mehanizme pri delu Europola. Hvala, Katrina. Sedaj pa dobi besedo gospa Mitak iz Nemčije. Najlepša hvala. Imam še dopolnilno vprašanje in sicer gre za izmenjavo podatkov med Europolom in Frontexom. Povedali ste, da se organa posvetuje, da je. Slišala pa sem, da obstajajo problemi, kar zadeva izmenjavo podatkov med obema agencijama, ker naj bi Frontex eh, močno razširili in bodo tam na voljo večje količine eh, podatkov. Tudi Europol dobiva nove naloge pri boju proti kriminalu, sploh kar zadeva tiho otapljanje ljudi. Zato bi bilo tukaj dobro zagotoviti enakopravno izmenjav podatkov. Bi lahko nekoliko pojasnili, v kakšni smeri se razvijajo posvetovanja med obima agencijama? una pregunta muy pertinente y muy To je zelo aktualno in zanimivo vprašanje. Sedaj pa dobi besedo gospod Parvianen iz Finske. Izvolite. Kitos puhejohtaja ja kiitän keskus. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem odeležencem v tej razpravi za kakovosti razprave direktive o varstvu osebnih podatkov se izvaja sprejema upravnih aktov na nacionalni ravni. Ko govorimo o varstvu osebnih podatkov, se moramo zavedati, da je položaj državah članicah različen, kot je povedal tudi evropski nadzornik. prizadevamo si za doseganje enakih standardov varstva osebnih podatkov v vseh državah članicah. Zato bi lahko mogoče zagotovili neko koordinacijo, izmenjavo med državami članicami na evropski ravni, ker je trenutno položaj na tem področju zelo različen. Gracias, Le damos la ahora. Hvala lepa. Besedo sedaj dobi gospod Elisen poslanec Evropskega parlamenta, na to pa bo odgovarjal nadzornik za varstvo podatkov. Izvolite. Ja. Eh, eh, Hvala lepa. Najprej naj se zahvalim namestniku Evropskega nadzornika za varstvo osebnih podatkov. Imam nekaj malih vprašanj. Soverenost in načelo pravne države je nekaj, kar moramo spoštovati. Zato me zanima nekaj glede delitve vlog med evropskimi agencijami in nacionalnimi organi za varstvo podatkov. Po mojem mnenju je zelo pomembno, da države članice ostanejo lesnice podatkov, in da se podatki uporabljajo namensko. Države članice morajo določiti, pod kakšnimi pogoji se komu pošiljajo podatki in eh, kako se lahko obdelujejo. Prav gotovo je lahko Europol dober posrednik na tem področju, se to že dolgo poteka zelo dobro, vendar pa se moramo zavedati različnih pravnih sistemov v državah članicah, kar je treba spoštovati. Kolega, Hvala, gospod Viverovski, za odgovor na vprašanje. Uh, uh, Najlepša hvala za ta zelo zanimiva in pomembna vprašanja. Naj najprej podam zelo splošno uh, oceno, in sicer ne pravni okvor, pravni okvir za delo Europola z osebnimi podatki zelo celovit in stabilen. Če je treba tukaj kaj narediti, bo treba sprijeti ustrezne popravke. Vendar pa smo ob koncu razprave o novi ureditve za varstvo podatkov pri evropskih agencijah in institucijah prišlo do tega, da smo razmišljali, ali bomo imeli enaka načela za vsega, vse ali pa bomo imeli neke posebne rešitve za posamezne agencije, kot je Europol. Takrat je bilo odločeno, da je sistem spostavljen za Europol pred dvema letoma dovolj eh, trden in bolj eh, primeren za delovanje te agencije. Zato mora ostati nekoliko poseben, nekoliko drugačen v primerjavi s sistemi, ki jih imajo spostavljene druge agencije. Torej, kot odgovor na vprašanje gospoda Foza, je ta pravni okvir zelo močen in celovit in vse, kar potrebujemo, so mogožni popravki. Vprašanje pa je, ali lahko vse prepustimo Europolu. Pravzaprav praktično delo prepuščamo e, Europolu. Vsekakor pa je tukaj tudi potreba poiskanja novih e, rešitev, sploh v času velikih sprememb pri informacijski tehnologiji. Vemo, da Europol eh, spreminja veliko rešitev povezanih z informacijskimi sistemi, kar je popolnoma logično za delo to vrstne agencije. Mi pa jim poskušamo pri zagotavljanju operativnosti teh rešitev. kar pa zadeva sodelovanje z tretjimi državami. Sem prepričan, da evropske institucije, evropski organi, pa tudi Europol, predvsem želijo pridobiti podatke od zunaj. In zato je Europol tudi ustrezno pripravljen. Vsak sporazum, dober ali slab, vključuje tudi recipročnost države bodo tudi od nas želele podatke pri takem sporazumu z Evropsko unijo in to bo treba proučiti. Kot rečeno, smo pripravljeni pomagati tako komisiji pri pripravi ustreznih aktov, pa tudi svetu in parlamentu pri sprejemanju odločitve. Ker zadeva interoperabilnost je to posebna tema, ki pa je tudi povezana z vsakodnevnim delom, predvsem Europola pa tudi EU-lize. sodeloval sem pri eh, posvetovanju o interoperabilnosti lani v Strasboru na seji Evropskega parlamenta, ko smo imeli tudi sestanek z Evropsko komisijo, predstavniki EOLIZE, e, sporočevalci in poročevalci v Senci za svežen interoperabilnosti. Tukaj smo imeli razpravo o šestih, sedmih interoperabilnih eh, podatkovnih bazah, dokumenti, pripravljeni za svet eh, o interoperabilnosti, so pokazali 40 različnih eh, baz podatkov in informacijskih sistemov, ki bodo v kratkem interoperabilni. Kar pomeni, da smo že naredili pomemben korak naprej, saj se odločamo o najpomembnejših eh, pravilih in načeljih, ki bodo veljala za bližno prihodnost. EDPS seveda sodeluje v tem procesu. Evropski nadzornik je bil povabljen na, v skupino na visoki ravni o interoperabilnosti, ki so jo ustanovile evropske institucije. Smo del njihove dejavnosti, prav tako sodelujemo pri pripravi osnutkov te skupine. Zadnji sestanek v Strasburu je to tudi zelo dobro pokazal. problematika uporabe infrastrukture Evropola strani držav članic, kar se je tudi pojavljalo med to vprašanje. Je na meji med nalogami Evropske nadzornika za varstvo osebnih podatkov in nacionalnih organov za varstvo podatkov, ampak to je tudi del razprave o interoperabilnosti. Interoperabilnost ne pomeni samo posredovanje podatkov iz ene baze podatkov v drugo v Evropski uniji, gre tudi za organizacijsko vprašanje. In tukaj imamo tudi možnost eh, eh, priklica in eh, črpanja podatkov iz nacionalnih podatkovnih baz, kar je dokaj občutljivo vprašanje za države članice, ki niso pripravljene deliti vseh podatkov na evropski ravni. In tukaj smo pri sodelovanju z nacionalnimi organi za varstvo eh, podatkov. Kot rečeno, v eh, odboru za sodelovanje, v katerem eh, je zastopan evropski nadzornik in so zastopane države članice s svojimi organi za varstvo osebnih podatkov, v tem forumu poskušamo razpravljati o vseh problemih, ki jih imamo pri sodelovanju, še posebej o tistih, ki so povezani z uporabo infrastrukture Europola strani držav članic in eh, posredovanja resursov držav članic eh, v evropske resurse. Kar zadeva transpozicijo direktive na ravni držav članic, eh, je glavni koordinacijski organ Evropski nadzornik za varstvo podatkov. Evropski odbor sestavljajo tudi 28 eh, organov eh, za varstvo podatkov iz eh, držav članic in Evropski nadzornik za varstvo osebnih podatkov. Ta organ je pristojen za usklajevanje med delom izvajanja splošne uredbe o varstvu podatkov, pa tudi tako imenovane policijske direktive, ki je drugi del reformnega svežnja. Tudi s tem se ukvarjamo. Postaviti se tudi vprašanje o Frontexu in sodelovanju med Evropolom in Frontexom. O tem smo razpravljali, o izmenjavi podatkov med Frontexom in eh, Evropskim parlamentom. Frontex je že posredoval podatke Europolo. Prenos osebnih podatkov iz sistema Europola v Frontex, kar bi lahko pomagalo pri operativnem delu, pa predstavlja določene težave z pravnega vidika mislimo, da ni prave pravne osnove v tem trenutku, ko je gospod Fos eh, spraševal po celovitosti in eh, ustreznosti tega sistema, sem omenjal popravke ki bi jih bilo treba storiti. To je dober primer. Imamo dve zelo dobri agenciji pri obdelavi osebnih podatkov vendar pa lahko obe delujeta samo na pravni podlagi, ki jo imata pri prenosu podatkov od Europola do Frontexa v operativne namene. Tukaj namreč nimamo ustrezne pravne podlage. Zato smo ugotovili v posvetovanjih, da moramo še naprej delati na iskanju podatkov pravne podlage za posredovanje teh podatkov. Hvala. Hvala lepa, gospod Vjevjerovski. Preden začnemo z naslednjim krogom razprav, bi želel podati sam nekaj pripomp. Gospa Čenič je omenila varstvo podatkov, interoperabilnost in omenila je tudi problem odsotnosti pravne posla, pola, podlage, zato da bi lahko prišlo izmenjave informacij med Europolom in Frontexom. Ta problem je majhen v primerjavi z naslednjim. Na področju interoperabilnosti govorimo o institucijah in o varnosti, ne samo na evropski ravni, ampak tudi na globalni ravni. Ne gre samo za ETS, za Eurodac in tako naprej, gre tudi za Interpol. Interpol je globalna institucija. Po Združenih narodih je to tista organizacija, ki združuje največ držav in se ukvarja z varnostjo kako ne poskrbimo za to, da bodo naši podatkovne baze interoperabilne z podatkovnimi bazami institucij na svetovni ravni. To vprašanje si moramo zastaviti. Torej, zato bomo potrebovali tako ustrezno izobraževanje in usposabljanje in pa ustrezen proračun. To velja za evropske institucije, potem pa bomo morali razmisliti tudi o tem, kako zagotoviti višjo stopnjo interoperabilnosti z institucijami, kot je Interpol. No, uh, vsekakor pa tudi gospod Jarovski predstavlja pomemben element pri varnosti in varstvu podatkov v Evropski uniji. Sedaj pa naslednji panel gre za boj proti finančnemu kriminalu uh, in proti pranju denarja. Uh, svojo predstavitev bo podal Marten Risenbek, ki je nacionalni koordinator uh, In uh, torej je tožilec, ki koordinira nacionalni boj proti financiranju terorizma. Potem pa bomo slišali tudi predstavitev gospe Debol, ki je izvršna direktorica Europola. Financiranja terorizma je velik problem, ki vpliva tudi na druge področje kriminala, gre recimo za trgovino z ljudmi, za trgovino z drogami in tako naprej. Gospod Rop, nekdani direktor Europola, je večkrat povdaril, kako pomembna je ta tema za skupino, za skupni nadzor parlamentarni nadzor. Zato sem vesel, da vam lahko predstavim gospoda Martina Risenbeka, ki je eh, tožilec na področju boja proti financiranju terorizma. Predstavil bo pilotni projekt eh, svoje države, nizozemske, in sicer gre za projekt, ki združuje policijo, toživce in pa štiri največje uh, Eh, banke na nizozemskem, eh, ki sodelujejo pri obdelavi podatkov za preprečevanje terorističnih dejanj. Potem bomo dali besedo tudi gospe Debol. Sedaj pa bi predal besedo tudi mojemu sopredsedujočemu gospodu Buhmanu. Izvolite. Hvala lepa, gospod Diaz Demera najbolje, da kar takoj slišimo predstavitev gospoda Reisenbeka. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri preprečevanju in boju proti terorizmu je nujno, da se lotimo tudi problema financiranja terorizma. Na nizozemskem sta se zasebni in javni sektor odločila, da bosta sodelovala med seboj, zato da bi prispevala k boju proti financiranju terorizma. In v veliko čas mi je, da lahko predstavim začasne rezultate naše strokovne skupine, ki predstavlja javno-zasebno partnerstvo. V tem sodelujejo štiri največje banke, finančno obveščevalna enota, naša policija, zavarovalnica. Eh, naša preiskovalna služba in pa tožilska služba. Združili smo moči za to, da bi lahko preprečili in preiskovali problem financiranja terorizma. Pri naših preiskavah eh, preučujemo trende, recimo gre za nove plačilne metode. Eh, pri vsaki preiskavi, ki jo opravimo, ne glede na to, ali gre za preiskavo elektronskih naprav ali za hišno preiskavo, iščemo. Um, informacije o novih načinih financiranja terorizma, ampak nismo našli toliko informacij. To nas je presenetilo, ampak to ne pomeni, da se ne uporabljajo nove metode financiranja. Gre za to, da preprosto še nismo identificirali infrastrukture, skozi katero se financira terorizem. Seveda bomo ostali osredotočeni na nove plačilne metode. Eh, zato da bi eh, videli, ali so te dovzetne za eh, načine financiranja terorizma. Videli pa smo, da obstajajo tudi tradicionalni načine financiranja, recimo mikrofinanciranje, potem uporaba transferjev, pogosto gre za uporabo posrednika in pa um, tudi za financiranje s pomočjo bank. Težko uh, bančne institucije financirajo identificirajo financiranje terorizma z eh, trenutnimi možnostmi nadzora transakcij. In zato obstaja več eh, vzrokov. Namreč nimamo veliko mm, tipologij za boj proti financiranju terorizma, poleg tega pa ni dovolj, da se osredotočimo samo na vir eh, finančnih sredstev, ampak tudi na cilj finančnih sredstev. Bolj kot ste oddaljeni od eh, končnega prejemnika sredstev, težje je identificirati, za kakšno transakcijo gre, predvsem, ko gre za relativno majhne zneske, kar se pogosto zgodi v primeru financiranja terorizma. Naši mednarodni standardi in pa nacionalni standardi zahtevajo, da finančne institucije identificirajo takšne transakcije in pa teroriste, ki so v to upleteni. Dobili smo kar nekaj poročil o sumljivih eh, transakcijah, ki izhajajo iz finančnega sektorja eh, in to je bilo pomembno za naše preiskave. Številne naše preiskave so bile sproženi ravno zaradi takšnih poročil. Tako da nadzor eh, nad finančnimi transakcijami strani eh, finančnega sektorja še vedno lahko ponudi številne dragocene informacije. Vseeno pa želijo vse upletene institucije izboljšati eh, ta nadzor. Organi kazenskega pregona imajo na voljo številne pomembne informacije, zasebne podatke in pa informacije o stikih, Eh, z ljudmi, ki so osumljeni dejanj terorizma. Finančne institucije imajo eh, zakonito, so zakonito zavezane, da identificirajo takšne ljudi in da poročajo o nenavadnih transakcijah, eh, transakcijah finančnim obveščevalnim enotam. Ker so ti ljudje osumljeni terorizma, je nujno potrebno, da finančne institucije opozarjajo na takšne osebe. Ampak, če želimo, da predajo takšne informacije, moramo izkoristiti priložnosti, ki nam jih ponuja naš zakonodajni okvir. In ravno to smo začeli v, eh, izvajati v našem pilotnem projektu. Naša strokovna skupina Um, je organizirana v okviru našega finančnega centra odličnosti. Tukaj združujemo strokovnjake, ki se ukvarjajo z um, kazenskim pregonom, uh, z preiskavami, tu so, tukaj so tudi tožilci in delujejo na zakonit način, izkoriščajo obstoječo zakonodajo uh, izmenjavo informacij, vse skupaj uh, v, koordinirajo tudi z tožilstvom in na ta način lahko delijo uh, informacije tudi z zasebnim sektorjem, uh, torej o posameznikih in pa o transakcijah eh, ki bi lahko bile povezane z dejanji terorizma. No, potem zasebni partnerji preiščajo te informacije in o tem poročajo finančnim oševalnim enotam. Te analizirajo te transakcije in pa organom kazenskega pregona uh, Eh, dajo na voljo poročila o teh sumljivih finančnih transakcijah. Finančna institucija lahko potem eh, te informacije o sumljivih transakcijah eh, lahko deli z finančno Eh, institucijo, ki je prav tako del te projektne skupine. In na ta način lahko finančne institucije eh, sestavijo zemljevid eh, teh finančnih terorističnih povezav in lahko o tem poročajo finančnim obveščevalnim enotam. Bilateralna uh, izmenjava informacij med dvema zasebnima akterjema je tako možna uh, v okviru te projektne skupine. Ampak multilateralna izmenjava informacij bi bila še bolj učinkovita in ker nam naš zakonodajni okvir te možnosti trenutno ne daje, smatramo to kot oviro. V naši projektni skupini analisti iz zasebnega sektorja delajo v isti pisarni kot pa tisti iz javnih institucij in pa iz finančnih obveševalnih enot informacije, ki jih med seboj izmenjavajo eh, organi kazanskega pregona, eh, pa niso dostopne eh, zasebnim institucijam oziroma teh informacij ne morejo shraniti, tudi jih ne morejo deliti z drugimi institucijami, ki niso del te projektne skupine should have been identified and reported anyway. Veliko poguma je potrebno strani zasebnih in javnih eh, partnerjev, da sodelujejo med seboj na takšen način. Če informacije deliš z drugimi ljudmi, bodi si v zasebnem ali pa javnem sektorju, postane grožnja razkritja teh informacij vedno večja ampak stopnja zaupanja znotraj naše projektne skupine je zelo visoka, zaupanja na kakršen način nismo eh, izdali. Začasni rezultati našega, poletne, našega pilotnega projekta eh, kaže na to, da je takšno sodelovanje um, prispevalo k učinkovitem obveščanju o sumljivih transakcijah. V prvem letu smo obravnavali 15 primerov skupaj z zasebnimi partnerji partnerji. In na podlagi tega smo začeli raziskovati več kot 300 sumljivih transakcij. 64 odstotkov je finančna obveščevalna enota identificirala kot sumljive. Poprečno je približno 10 odstotkov sumljivih eh, transakcij raziskanih na nizozemskem. Zaradi našega, zaradi naše in projektne skupine, pa smo poskrbeli za to, da so te informacije bolj učinkovite in bolj zanimive za organe kazenskega pregona. um, ugotovili smo, da obstaja nujna potreba po širšem obsegu izmenjave informacij. Zato iščemo nove inovativne načine, kako lahko uh, identificiramo sumljive transakcije. Uh, Eh, in kako lahko v to vključimo tudi analizo tveganja. Eh, dobro je, da pri tem sodelujejo zasebni in javni partnerji. Eh, ti morajo med seboj si deliti odgovornosti in naloge, imajo pa skupne cilje in sicer želijo preprečiti teroristična dejanja in pa financiranje letih. Hvala lepa za vašo pozornost in pripravljam se odgovarjati na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod Reisenbeck za vašo predstavitev. Sedaj pa vabim k besedi tudi gospo Debol. Thank you. Good morning, ladies and, and gentlemen. Hvala lepa. Dobro jutro, gospe in gospodje, gospod Diaz de Mera, gospod Buhman. Hvala lepa, da ste nam dali priložnost, da lahko razpravljamo o tej pomembni temi financiranja kriminala. Leta 2018 je bilo financiranje eh, terorizma oziroma boj proti temu eh, glavna prednostna naloga Evropola, ko gre za boj proti terorizmu. Zato, ker moramo udariti uh, kriminalce tam, kjer najbolj boli. Sistematični nadzor nad njihovimi finančnimi tokovi je bistvenega pomena, če želimo preprečiti teroristična dejanja. Danes bom predstavila vlogo Europola pri boju proti finančnemu kriminalu in predstavila bom uh, naše naloge na področju finančnega obveščevanja. Še predtem pa bi želela spregovoriti o trendih na področju pranja denarja. Kakšni so torej ti trendi? Kriminal v Evropski uniji eh, ustvarja na stotine milijone evrov dobička na leto. V nekaterih regijah je promet iz prodaje sintetičnih drog več kot 20 milijonov na leto. Pranje denarja je torej velik problem, kaj ti kriminalci morajo eh, ta dobiček preliti v eh, zakonito gotovino. Eh, pranje denarja mm, pogosto predajo posebnim eh, enotam, eh, ki so specializirane za pranje denarja. V nekaterih primerjih eh, smo tudi ugotovili povezave z terorističnimi skupinami. Gre torej za visoka kvalifikacija. Skupine, sindikate, ki uh, iz, lahko izvajo tudi zelo zapletene uh, operacije. V glavnem uporabljajo gotovino, zlorabljajo podjetne strukture in pa izkoriščajo tudi finančni trg in pa naložbeni trg. Um, lahko omenim operacijo Contini Santa Lucia. Eh, tukaj smo ugotovili povezave z eh, italijansko kamoro. Ta skupina je uspela oprati približno 20 milijonov evrov na teden več kot 215 uh, eh, milijonov eh, so Eh, oprali z pomočjo finančnih kurirjev in pa s pomočjo manipulacije finančnih sistemov eh, s pomočjo eh, tako imenovanih podjetij poštnega nabiralnika. Tukaj so se zanašali na tradicionalne metode pranja denarja, pojavljajo pa se tudi nove metode pranja denarja. V nedavni operaciji Draja smo ugotovili uporabo virtualnih valut, Eh, te je uporabljala kriminalna skupina, ki prodaja sintetične droge na dark netu. Eh, torej vidimo, da se tukaj pojavljajo nove plačilne metode, ki niso tako dobro regulirane kot tradicionalne plačilne metode. Te, te omogočajo hitre mednarodne transferje, ki jih eh, obstoječi sistemi poročanja o somljivih transakcijah ne zaznajo. To pomeni nove priložnosti za pranje denarja eh, in te metode postajajo vedno bolj popularne med kriminalci. To pomeni, da moramo investirati v nova urodja, v nove metode, zato da bomo lahko zaznali tudi to vrstne nezakonite transakcije kaj počne Europol na področju boja proti finančnemu kriminalu. Imamo eh, oddelek za finančno obveščevanje in ta oddelek igra pomembno vlogo pri boju proti finančnemu kriminalu. Najprej nekaj o operativni ravni. Naš oddelek neposredno podpira um, ehm, finančno obveščevalne službe v državah članicah, prav tako ponujamo informacije za preiskave drugih oblik finančnega kriminala, recimo goljofije, financiranja terorizma in tako naprej. Eh, te finančne obveščevalne enote so zelo pomembne tudi pri delu Europola. Podatke o finančnem kriminalu eh, preverimo skupaj z eh, drugimi informacijami o sumljivih transakcijah, recimo eh, informacije, ki jih dobimo z eh, carinskih enot ali pa iz finančnih ofečevalnih enot. Na ta način dobimo širši pregled in razumemo povezave med različnimi oblikami organiziranega kriminala. Ta eh, podpora vedno bolj koristi tudi državam članicam. Nikoli nismo dobili tako visoko število, nikoli prej nismo dobili tako visoko število zahtev. V letu 2018 eh, se je število teh zahtev povišalo za 81 odstotkov. Europol podpira 221 um, eh, primerov z zelo um, visokim profilom. Eh, in naše preiskave so eh, privedle do 175 aretacij in do zasega premoženja v vrednosti 37 milijonov evrov. Prav tako smo poskrbeli za boljše sodelovanje med finančnimi oveševalnimi enotami. Želimo tudi uh, okrepiti sodelovanje med vsemi akterji, ki se borijo proti finančnemu kriminalu. Zato podpiramo številne mednarodne uh, mreže, kot je recimo uh, delovna skupina za digitalne valute. Na ta način smo postali vodilni na področju boja proti finančnemu kriminalu v Evropski uniji. Eh, kakšni bodo naši ukrepi v prihodnosti? Torej, eh, imamo zelo dober pregled nad grožnjami in zato lahko dajemo različnim institucijam priporočila o tem, kaj deluje in kaj ne. Izvedli smo recimo raziskavo, ki je pokazala, da samo en eh, odstotek, eh, da je zaplenjen samo en odstotek od vsega dobička, ki izhaja iz finančnega kriminala. Um, trenutni uh, sistem, um, nefleksibilni sistem um, za boj proti pranju denarja je kriv za te slabe rezultate. Iz uh, finančnega sektorja dobimo na tisoče poročil o sumljivih transakcij. Uh, ampak, ker to ni podkrepljeno z preiskavami, uh, ti primeri ostajajo neraziskani. Treba je zagotoviti boljšo izmenjavo informacij med eh, nacionalnimi in pa mednarodnimi enotami. Eh, to je trenutno zelo pomankljivo, ni izmenjave informacij z drugimi relevantnimi institucijami ključne informacije zato ne pridejo do institucij, ki so pristojne za preiskave finančnega kriminala. Te ovire treba odpraviti, kaj ti finančno obveščevanje je bistvenega pomena pri boju proti terorizmu in pa financiranju terorizma. Odpraviti moramo ovire za izmenjavo informacij in pa zagotoviti ustrezne preiskave, ko gre za poročila o sumljivih transakcijah. Eh, nacionalne službe so bistvenega pomena pri, oceva, pri ocenjevanju tvegan. Če bi eh, del tega znanja delili za finančnimi institucijami, bi jim omogočili, da lahko bolje identificirajo uh, Eh, sumljive transakcije. Zato smo decembra 2017 začeli z pilotnim projektom eh, javno-zasebnega partnerstva v okviru Europola, kjer mednarodne banke in pa eh, države članice lahko med seboj sodelujejo ter izmenjavajo to vrstne informacije. Naj zaključim. Če želimo zagotoviti bolj učinkovit odziv na finančni kriminal, bomo morali omogočiti finančne preiskave, v vseh eh, preiskavah eh, finančnega kriminala in poskrbeti bomo morali za bolj očikovito izmenjavo finančnih informacij med eh, partnerji. Pozdravljamo predlog komisije o, za novo direktivo o izmenjavi informacij in predlog da bi lahko uh, zahtevali informacije tudi od finančnih obveščevalnih enot. Predlagali smo tudi preiskovalno enoto na evropski ravni, zato da bi olajšali sodelovanje med uh, nacionalnimi FIU. Uh, na ta način bi lažje nadzorovali čezmejne transakcije in lahko bi uh, tudi zajeli na lažji način um, nezakonito pridobljeno premoženje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa De Bole, za zelo zanimiv prispevek, dragi kolegice in kolegi. S tem bomo zaključi, zaključili s predstavitvami in začeli za razpravo. Gospod eh, Greh iz Malte se je prvi prijavil. Hvala lepa, dragi kolegi. Sedaj, ko razvijamo umetno inteligenco in veliko drugih informacijskih tehnologij, se moramo kot člani Evropske unije potruditi, da se borimo proti organiziranemu kriminalu in kibernetski kriminaliteti, kajti to vpliva na vsakodnevne državljane, kot tudi na naše gospodarstvo in infrastrukturo. Kibernetska kriminaliteta je postala še bolj razširjena z rabo novih tehnologij, spleta, bančništva, družbenih medijev, vse to se širi in jasno je tudi to, da se sedaj nove tehnologije razvijajo precej hitreje, kot pa spremembe v naši zakonodaji. Torej, to pomeni, da se lahko zgodi, da naši državljani nimajo vedno prave pravne zaščite v teh okoliščinah je tudi bistveno, da izobražujemo naše državljane o nevarnostih na spletu. Prav tako se soočamo z grožnjami terorizma in nestabilnosti v našem sosedstvu. V Libiji imamo tudi vojno v Siriji. Nestabilnost v sosedstvu Evrope prinaša več kriminalnih dejavnosti. Imamo trgovino z ljudmi, in vse drugo, kar je povezano z nezakonitimi migracijami. Te dejavnosti prinašajo na milijone dobička in to je ta umazani denar, ki se potem pere in postane del našega finančnega sistema. Ne moremo ostati križem rok, ko vidimo takšne kriminalne dejavnosti. Za Evropol je bistvenega pomena, da razvije zmogljivosti, da pomaga državam članicam da se soočijo s temi različnimi izzivi v naših državah in v sosedstvu. Rad bi izrazil podporo večletnemu programu Europola med leti 2019-2021. Podpiram cilje, da bi naše države bile bolj svobodne, da bi imeli manj kriminala Evropske unije. Europol mora še naprej graditi na svojih uspehih in mora vključiti analize preteklih rezultatov, zato da bi uporabili izkušnje iz preteklosti pri prihodnjem načrtovanju. Tudi mi bomo v tem forumu prispevali in upamo, da bomo delali še naprej, da bo Evropa bolj varna in da bo naši Evropi več blaginje. Hvala, kolegi. Najlepša hvala. Naslednji prispevek iz Cipra, gospod Kitiros.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 ali Europol skupaj z nacionalnimi organi lahko odkriva poreklo teh nezakonitih izmenjav s kriptovalutami in kako bi lahko zasebni sektor bolj aktivno vključili v te raziskave, do katerih bi lahko prišlo. Glede ponovnega pridobivanja premoženja, ali Europol pomaga pri izmenjavi najboljših praks, In če imamo kakšne statistične podatke glede starjave premoženja, kako je s tem potem, tudi ko gre za trgovino z nezakonitimi imigranti? Hvala. Hvala lepa. Naslednja gospa Gomez, poslanka Evropskega parlamenta. Um, uh, Hvala lepa. Sodelovala sem pri sestavi četrte in pete direktive proti pranju denarja. Bila sem v ekipi parlamenta in na tak način bi res rada podprla besede govorcev, zlasti glede tega, zato da bi nacionalni parlamenti slišali. Evropski parlament je v kontekstu pogajanj o peti direktivi proti boju pranje denarja, predlagal, da bi imeli Evropsko FIU, Evropsko finančno enoto, zato da bi poskrbeli za izmenjavo informacij ne le na ravni nacionalnih organov, nacionalnih FIU-jev, ampak da bi imeli Evropski center in da bi imeli ta partnerstva na tudi na formalen način, ker imamo to že neformalno. Ampak države članice so to zavrnile. Svet, svet je to zavrnil. To morate vedeti. Prašajte svoje vlade kako so lahko to zavrnile? Če to zavračajo, pomeni, da se sploh ne zanimajo za boj proti pranju denarja in proti terorizmu. V parlamentu smo toliko delali na tem in večina naših vlad se ukvarja z lajšanjem pranja denarja, ne z bojem proti pranju denarja. To je naš sistem in to je rezultat dejstva, da tisti, ki se tam pogajajo, niso ljudje, ki jih zanima, da bi se borili proti kriminalu, ampak imamo ljudi iz ministrstva eh, za finance, ki želijo lajšati pranje denarja. To so ti politiki, ki želijo lajšati to. In pozabljajo na potrebo potem, da se treba boriti proti kriminalu. In potem morate veti še nekaj. Ko smo nedavno sprejeli to direktivo o boju proti pranju denarja, s kazenskim pravom. Nedavno je bilo to sprejeto v parlamentu po pogajanjih s svetom in komisijo. Smo v parlamentu tudi predlagali, da bi imeli oteževalne okoliščine, če bi šlo za takšne primere, da bi tisti, ki se ukvarjajo eh, s pranjem denarja, bili politiki, ki so medijsko izpostavljeni, kot ste vi, jaz in drugi, torej vsi, ki so. Eh, medijsko izpostavljeni in eh, se ukvarjajo s takšnimi dejavnostmi. In to je bilo ponovno zavrnjeno. Nekatere vlade, in eh, če vas zanima, katere vlade, vam lahko tudi povem, katere vlade so to preprečile, da bi izpostavili te politike. To je res grozno, ne morem tega sprejeti. Potem še en primer. Komisija ima že več kot eno leto predlog na mizi da bi odpravila vrzeli pri sistemih DDV-ja, ki omogočajo kriminalcem in organiziranim kriminalcem in tudi terorističnim organizacijam Daešu, Al-Kaidi, da izkoriščajo naš DDV sistem preko davčnih vrteljakov, preko te goljufi. Predlog imamo na mizi, da bi se borili proti temu. Eno leto, nič se ni zgodilo, nič. In potem govorimo o nečem, da gre tu za 50 milijard evrov na leto, ki gre za organizirani kriminal, tudi za teroristične organizacije, kot so Daesh in Al-Kaida. Predstavljajte si, 50 milijard evrov imamo tu, to je skoraj da tretjina evropskega proračuna. Torej, ali so naše vlade resne glede boja proti pranju denarja, glede financiranja terorizma? Ne vem, to se sprašujem. In zaključila bom še z enim vprašanjem, lahko bi nadaljevala, ampak. Naj zaključim z vprašanjem. Res je, slišali smo številne omembe kriptovalut. Te sicer niso prepovedane. Tudi anonimni delničari niso prepovedani. Zelo lahko bi bilo zadušiti ta sistem davčnih oaz, kjer imamo vse tiste, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, organiziranim kriminalom lahko bi odpravili anonimne delničarje in potem bi morala podjetja javno prikazati, kdo so ti delničarji in lasniki, ne le Evropske unije, ampak eh, šlo bi tudi za vse tiste, ki poslujejo izven Evrope. Če bi vlade to želele, bi to seveda lahko zlahka storili, to bi zlahka lahko izničili, ampak seveda vlade tega nočejo. Torej, še eno vprašanje imam. Še eno področje imamo, kjer potrebujemo zakonodajo, pa ni regulacije. In več držav se je že pomenovalo, kot, eh, da so to centri za kriptovalute in za blockchain tehnologijo. Torej, sprašujem vas, nekateri predlagajo, da bi blockchain tehnologijo, ki je sicer pomembna tehnologija, uporabili tudi v boju proti pranju denarja, organiziranemu kriminalu in financiranju terorizma. Nekateri pravijo, da da je to verjetno propaganda za to, da bi upravičili to, da se pravzaprav omogoči razvoj kriptovalut. In kot ste rekli, so to nova urodja, ki jih izkoriščajo kriminalci. Kaj vi menite o tem? Hvala. Uh, Najlepša hvala. Gospod Sogas iz Grčije je naslednji. Hvala lepa, predsedujoči pranje denarja. Med javnimi uslužbenci je nekaj, kar skrbi javne organe vseh držav članic, kajti tu gre za ščitenje tistih primerov, ko imamo politike, ministre, namestnike ministrov, ki si nezakonito pridobijo sredstva, ko so na oblasti. Običajno imamo takšna kazniva dejanja in to je povezano z zlorabo moči. Potem imamo različne podkupnine teh javnih uslužbencev in grška ustava v svojem pravnem sistemu določa, da lahko ta kazniva dejanja trajajo le malo časa, In potem je to tako, da če nekdo zlorabi oblast, je izuzet iz kaznovanja, kajti le kratko obdobje lahko kaznovan, potem pa to poteče in je že zastarelo. In v Grčiji je tega zelo veliko. Vidimo, da naj bi sodelovali z Europolom, z državami članicami pri boju proti takšni korupciji, ampak ali to počnemo? Hvala. Uh, Najlepša hvala. Naslednja je Estonija, gospod Ek. Upam, da sem to pravilno izgovoril. Eh, hvala lepa. Ja, zelo zanimivo je spremljati to razpravo. Zanimivo je bilo slišati predstavnika nizozemske, predstavnika Europola. Mene zanima to vprašanje glede sodelovanja med uradi in institucijami, ki delujejo na področju pranja denarja vse države članice imajo svoje posamične izkušnje in postopke na tem področju. In to so precej zaprti postopki. Podatke in informacije lahko posredujemo, če gre za jasna kazniva dejanja. V drugih primerjih pa se ti podatki zadržujejo, se ne delijo naprej. In to lahko privede do situacij, ko se kazniva dejanja ne odkrivajo zaradi zadrževanja teh podatkov. No, mene zanimajo te nizozemske izkušnje. Kakšno je sodelovanje med uradom? za podatke o pranju denarja in nizozemskimi organi. Potem bi eh, rad vprašal tudi Europol, kaj meni, ali je vredno povečati izmenjavo podatkov ali bi morali imeti večjo izmenjavo podatkov v primeru sumljivih finančnih transakcij. Hvala. Najlepša hvala gospod Edison iz Evropskega parlamenta je naslednji. Hvala lepa, najprej bi gospodo Reisenbeko in gospodo Deboleno čestital za zelo zanimive prispevke. Vedno je smiselno prisluhniti, ko strokovnjaki z nami delijo svoje izkušnje. Naprej bom govoril nizozemsko, ker tudi moji sogovorniki <laughs> razumejo nizozemsko, tako ne potrebujemo tolmačev en de publiek-private samenwerking. Ik denk dat dat de bodem is. No, kar zadeva sodelovanje. To je ključ do uspeha. Pri tem so tudi dosegli že nekaj uspeha. Multidisciplinarno sodelovanje je ključ eh, do uspešnosti. Koristno je tudi sodelovanje med eh, tako javnimi kot zasebnimi partnerji. Seveda je treba tukaj upoštevati omejitve, pravne omejitve, poleg eh, pravnih poblastil. Upoštevati je treba suverenost držav članic, upoštevati okvire mandata in pristojnosti. Po drugi strani pa si želimo čim več kriminalcev zapreti za rešetke. In to je ravno težavnost dela organov pregona, ker imajo te omejitve. Zanima me, ali imate kakšne predstave tega, kaj se dogaja v dark webu, v temnem mrežju. Imate kakšen pregled nad transakcijami z kriptovalutami? In še vprašanje za gospod Bole. Omenili ste, da dobivate po milijon eh, prijav iz eh, nacionalnih finančnih eh, preiskovalnih enot. So bile to vse sumljive transakcije? To bi bilo namreč zelo veliko. Finančne preiskovalne enote imajo seveda na voljo orodja, s katerimi ocenjujejo situacijo, kar seveda tudi olešuje mednarodne preiskave. So, je šlo pri teh transakcijah za nenavadne transakcije ali za sumljive transakcije? Omenili ste tudi nove korake na tem področju. Slišali smo tudi uh, možnost postavitve Evropske finančne preiskovalne enote. Sam nad tem nisem posebno navdušen. Bi si pa lahko predstavljali eh, projekt pod okriljem Europola? kjer bi prišhajalo do izmenjave med eh, nacionalnimi finančnimi preiskovalnimi enotami. To bi se mi zdelo bolj smiselno kot vzpostavitev nove institucije znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Naslednji za Evropski parlament, gospa Činiči. Grazie, grazie, hvala, hvala predsedujoči. Prisrečna hvala našim gostom za njihove predstavitve. Bile so zelo predstav... celovite. Strinjam se s vsem izraženimi stališči, res. In slišali smo že odgovore na nekatera vprašanja, ki sem jih želela zastaviti, ampak drugi so zastavili zelo zanimiva vprašanja, ampak nekaj pa se mi zdi res zelo pomembno in pomembno. To sledi iz moje predhodne karijere, prihajam iz Italije, države, kjer je bilo sodelovanje bistvenega pomena v boju proti organiziranemu kriminalu. Tako da mi je všeč to, kar je rekel kolega Bolj. Rekli ste, da je pomembno, da udarimo kriminal tam, kjer jih to najbolj boli. In to so finančna vprašanja in to je pravzaprav povezano z zgodovino moje države, Italije. Zelo všeč mi je projekt, ki ga dr. Asenberg opisuje. Upravičujem se, če sem narobe izgovorila vaše ime. Ampak eh, to je ponovno zelo podobno italijanskim izkušnjam. In tu vidimo, kakšna je ključna narava sodelovanja. In bistveno je, da delamo na tak način, če se borimo proti finančnemu kriminalu. Ta kriminal se vedno bolj širi. Deloma tudi zaradi informacijske tehnologije, zaradi rabe informacijske tehnologije, ker lahko tako velike zneske prenašamo tudi z rabo kriptovalut, z drugimi mehanizmi, ampak sprašujem se, če bi lahko res kaj storili glede takšnih finančnih transakcij. Ali sploh lahko kaj storimo? No, Moje vprašanje so bolj splošne narave in tu gre bolj za sodelovanje. Videli smo veliko napredka v mednarodnem sodelovanju, ko gre za boj proti kriminalu, terorizmu, finančnim kriminalnim omrežjem. Ampak eh, kolegica De Bol je poudarila, da imamo še vedno težave pri izmenjavi informacij. In zanima me, na podlagi vaših izkušenj, na podlagi izkušenj obeh gostov, kako bi lahko to presegli, kaj pogrešamo to, kaj preprečuje to izmenjavo informacij, sodelovanje, kajti vsi verjamemo v to, številni tu smo prepričani, da bi to bilo bistvenega pomena, ampak kaj pogrešamo, ne vem, skupne informacije med organi. Ali gre za težavo pri sprejemu zakonodaje, potrebujemo več zakonodaje? Jaz slišim, da gre tu za nezakonite transakcije, pranje denarja in na vsem tam temelji organizirani kriminal, že tradicionalni kriminal. In eh, imamo tudi bolj sofisticirane skupine, ampak na tem to temelji. V Evropi imamo 5000 kriminalnih organizacij. Številne organizacije se ukvarjajo s finančnim kriminalom, z nezakonitimi transakcijami denarja. Sveda se ta denar pere in potem to vpliva na zakonito gospodarstvo kapitalističnih držav. Torej, zanima me, če bi imeli nek skupni koncept organiziranega kriminala, če bi to oblikovali ali bi to pomagalo. Nimamo nekega skupnega koncepta, nimamo neke skupne opredelitve kriminala ali mislite, da bi pomagalo, če bi imeli zakondajo tem ali kaj bi pomagalo, imate kak predlog glede na vaše izkušnje, no ne le vaše, ampak glede na delo vaših sodelavcev, zato da bi krepili sodelovanje med organi, med državami. To je najboljše orožje za boj proti finančnemu kriminalu in eh, financiranju teroristov. Drage kolegice in kolegi, slišali smo veliko zanimivih eh, vprašanj in tudi komentarjev. Zahvaljujem se vam eh, za to živahno razpravo. Strani prisotnih nimam več prijav k besedi, zato bi zdaj predal besedo ponovno gospodu Rajcembeku in gospede Bolj. Vsak eh, ima na voljo 10 eh, minut eh, za odzive. Ob 11.30 pa se nam bo pridružil komisar King. Gospod Reisenbeck, izvolite. Ja, Hvala lepa za vaše vprašanje. Najprej naj rečem, da so me sem povabili kot strokovnjaka za toživstvo, mogoče jaz eh, ne bom sedaj točno predstavil uradnega stališča nizozemske vlade, da boste vedeli, to je bolj moje osebno stališče. Slišal sem nekatera vprašanja, ki so mi bila naslovljena. In pri nekaterih je šlo za grožnje zaradi kriptovalut. No, jaz sem strokovnjak za boj proti financiranju terorizma. Pravzaprav sem bil tu pred pol leta, ko smo imeli sestanek posebnega odbora za terorizem. Kolegica Gomeš je bila tudi tam, tudi Rusi, predsednik je napisal poročilo o grožnjah zaradi financiranja terorizma s kriptovalutami. To je bilo predstavljeno v Evropskem parlamentu in sestavljeno je bilo na zahtevo parlamenta in sklep je v poročilu so odrazili to, kar sem jaz že omenjal v predstavitvi. Čeprav imamo više grožnje zaradi rabe kriptovalut, v vsakodnevnem življenju, pri preiskavih tega ne vidimo toliko, kot smo pravzaprav pričakovali. Tega je manj. In eh, lahko vam zajamčim, da pri vsaki preiskavi, hišni preiskavi ali elektronskih napravah, ne nekno iščemo uh, neke dokaze za rabo novih plačilnih sistemov, ampak eh, v svetu terorizma ne vem, ni toliko tega. Ne vem, če to iščemo v napačnih krajih ali pa še vedno bolj uporabljajo bolj tradicionalne taktike financiranja. No, veliko je še vedno tradicionalnih načinov financiranja. Tudi če ne odkrijemo novih plačilnih metod, še vedno odkrijemo veliko starih plačilnih metod. No, seveda imamo potem drugačno zgodbo pri pranju denarja. Ampak jaz nisem strokonjak za to. Upam, eh, da vas to ne moti. Ne bom govoril o tistih primerih, ki niso moji domeni, ampak vem, da ko gre za boj proti temu smo imeli kar nekaj uspešnih postopkov proti trgovcem s kriptovalutami, ki so se ukvarjali s pranjem denarja. In na nizozemskem smo rekli, da ne potrebujemo kaznivega dejanja, da bi preganjali nekoga, ki se ukvarja s pranjem denarja in zato smo pravzaprav bili uspešni pri pregonu teh storilcev. Potem eh, sem slišal stonsko vprašanje o tem, če imamo podobna partnerstva pri pranju denarja, kot tudi pri zasebnih partnerjih, ki se ukvarjajo z financiranjem terorizma, torej kjer imamo to sodelovanje. No, zakaj gre? Če gre za izmenjavo osebnih podatkov na nizozemskem, imamo tu akt o policijskih podatkih in ta pravi, da moramo zagotoviti informacije za tretje strani. In eh, to je pomembno pri preiskavi in pri pregonu kaznjivih dejanj. In med drugim vidimo to nujno potrebo po izmenjavi informacij pri financiranju terorizma, zato ker sem že rekel, da je zelo težko razviti učinkovito tipologijo financiranja terorizma no, mi vidimo nekaj zelo učinkovitih tipologij pri pranju denarja. Torej, lahko bi imeli to razpravo in mogoče je to tudi politična razprava o tem, če imamo še vedno to nujno potrebo, če imamo te učinkovite tipologije, ki jih lahko finančni sektor odkrije in potem preizkuje. Tudi, ko gre za taktike pranja denarja. In to je del bolj širše politične razprave. Tako da bom to raje prepustil politikom, ampak mi na nizozemskem to upoštevamo, zato smo pravzaprav začeli s tem pravčevanjem financiranja terorizma in ugotovili smo, da potrebujemo te podatke, ko gre za financiranje terorizma. Ja, potem. Mislim, da so bila to vprašanja, ki so bila namenjena meni kot strokovnjaku. Ne vem, če mi je kaj ušlo, ampak sicer pa lahko odgovorim še na kakšno vprašanje. Uh, Najlepša hvala, gospod Reisenbeck. Še dve kratke vprašanje imam tukaj eh, strani dveh kolegov. Gospod Mamatov iz Polske, ena minuta. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja... Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz se zanimam za goljofijo, ki se navezuje na DDV in davčne vrteljake. To ni le nacionalno vprašanje, ampak so to evropske težave. In eh, rad bi vprašal direktorja Europola, če Europol kaj počne na tem področju. Hvala. Thank you vielmals. Najlepša hvala in še zadnjo vprašanje, ena minuta, gospa Makovej. Sednice z Evropskim parlamentom. Članica Evropskega parlamenta. Thank you. Hvala. Zelo na kratko, hvala, da ste mi dali besedo. Vem, da obstaja težave s proračunom. V tem letu smo za kibernetski kriminal in boj proti terorizmu povečali proračun, ampak če bo to ostalo tako tudi naslednje leto, bomo, bo to pomenilo znižen za 20 milijonov evrov in potem bomo morali zmanjšati število delovnih mest, torej 40 začasnih službencev bi morali potem imeti manj. Koliko ljudi potrebujemo za naloge, me zanima. In drugo vprašanje, ko govorimo o operativnih pooblastilih, ali ste zadovoljni s tem, kar imamo sedaj, ali želite imeti več, ali obstaja potreba v tem, da bi imeli več tega pri preiskavah, kajti nimate preiskovalnih pooblastil. Dobro, hvala. Najlepša hvala, gospa De Bol, prosim za odgovore. Hvala lepa, predsednik, hvala vsem za ta zelo pomembna vprašanja. Začela bom z zavezo organu za preiskovanje in pregon v Evropi, ko gre za finančne preiskave. Šla sem po Evropi in videla sem, da se vse agencije za preiskovanje in pregon zanimajo za to, želijo, da bi bolj preiskovali finančne preiskave. To je potrebno, ampak istočasno pa ugotavljajo, da imamo razlike med različnimi državami, med različnimi ravnmi strokovnjakov po državah, ko, ko imamo strokovnjake za pranje denarja, če govorimo o strokovnjakih za kibernetski kriminal. Torej, potrebujejo tudi usposabljanje na tem področju. Težave so tudi v tem, da ne preizkujemo vedno resnih kaznjivih dejanj. Torej, ni vedno tako, da ko imamo resni organizirani kriminal, pride do preiskave in najdemo potem končne storilce za finančne kriminale. Zato smo prepričani, da moramo na ravni Europola, kot smo slišali pri odkrivanju zaplembi premoženja, imeti izmenjavo najboljših praks. Kajti v nekaterih državah so te prakse zelo dobro razvite, v drugih manj. Potrebujemo izmenjavo najboljših praks na tem področju in oblikovati moramo mrežo znanja, glede preiskav finančnega kriminala. Zato je tako zelo pomembno, da imamo centralizirane finančne enote na, pri Europolu, kajti te imajo pregled nad vsem, kar se dogaja pri eh, resnem kriminalu, pri terorizmu. Prepričani smo, da mora biti tako in tako bomo tudi delali. Potem, poreklo nezakonitih izmenjav preko spleta, preko kibernetskega spleta. IC3, center Europola za kibernetski kriminal, je razvil smernice, kako preiskovati na spletu, kako odkrivati denar. Ampak mi bomo počeli še več pri preiskavah, pri ekspertizah, to moramo razvijati. Potem bomo podali priporočila Evropski komisiji na tem področju. Dobiček zaradi tihotapljenja z migranti v Evropi. Ja, tu zaenkrat nimam konkretnih številk, ampak naše službe sedaj sestavljajo poročilo o tem, da bi imeli pregled tega dobička, ki izhaja iz tihotapljenja migrantov. Potem vprašanje imamo ta predlog eh, za evropski FIU, to bom preučila in bomo videli, kako bo s tem, ampak kot sem že omenila, mi že imamo pilotni projekt glede evropskih javnih zasebnih partnerstv na tem področju, to se je začelo decembra. In eh, tu gre za prvi mednarodni mehanizem za izmenjavo informacij, ki je bil kadarkoli oblikovan na področju boja proti turizmu in financiranja letega in tu imamo 15 velikih mednarodnih bank. Imamo predstavnike organov za preiskovanje in pregon in FIU-je iz petih držav. To je pilotni projekt, ki ima velik potencial. S tem želimo oceniti možnosti izmenjave informacij med vsemi partnerji, da bi videli, kako daleč lahko gremo tu na tej pravni podlagi in tu moramo razumeti ovire iz različnih sektorjev, tako da bi to lahko tu upoštevali različni akteri. Ampak kaj je pomembno na tem področju? Če imamo mreže, potrebujemo zaupanje. Zaupanje prinaša uspeh. Kaj lahko še storimo? Lahko storimo več. Recimo, na ravni Evropola razmišljamo o seznamu glavnih ciljev pri pranju denarja. Na to se moramo osredotočiti in eh, mislim, da moramo imeti zmožnosti to urejati. Potem moramo okrepiti finančne vedike tudi pri organiziranem kriminalu in eh, delati moramo na tem. Potem eh, davčna glufija, davčni vrteljaki, pri DDV-ju tudi, tu imamo specifične projekte to spremljamo, Europol tu igra pomembno vlogo glede proračuna. Res je, imamo zmanjšanje. Jaz sem sicer včeraj govorila o tem o proračunu in sem podala pregled učinkov rezov. Torej, prosimo za isti proračun, kot je bil sprejet v pravnem odboru. Priporočila Europola. Tu bi rada povdarila, povečati moramo možnost izmenjave podatkov med vsemi akteri, zato da bi ustvarili več nacionalni pregled ali evropski pregled. Imamo sedaj ta pilotni projekt in eh, vse te pilotne projekte, ki jih imamo, moramo oceniti, da bi videli, kaj potrebujemo na večletni ali večnacionalni evropski ravni. Kakšen naš namen? Potrebujemo te finančne preiskave tudi pri starjavi premoženja to mora biti povezano s vsemi preiskavami organiziranega kriminala. To je že vključno v številne projekte, ampak to ni dovolj. Res moramo delati na tem. Včeraj sem vam povedala, da imamo ta teden tudi konvencijo vodi policije, potem imamo sestanek s carinskimi organi in tudi tam se bomo pogovarjali o tem. Treba je posodobiti urodja in pravna sredstva za odkrivanje takšnega denarja v naših pravnih sistemih. Kajti to mora biti povezano z obveščevalnimi službami. Dobimo nekatere informacije, ampak ne dobimo vedno vseh informacij. In kot eh, je podaril kolega iz nizozemske, pogrešamo informacije, recimo o financiranju terorizma, ker govorimo o majhnih zneskih. In potem tega ni v poročilih. In potem pogrešamo takšne informacije. Vlagati moramo v to, da bi imeli močnejše koalicije med zasebnim sektorjem in in organi za preiskovanje in pregona na področju finančnih preiskav. Torej, pri finančnem kriminalu imamo pet prioritet v prihodnem letu. Izboljšati moramo stolovanje s finančnimi notami, podpirati moramo ukrepe v političnem ciklu in lahko plačamo za to, mi lahko financiramo države tu, izterjava premoženja, te, to je treba povečati. In eh, to je tudi ta možnost, ki jo imamo, delati moramo skupaj z Eurojustom, Treba je krepiti sodelovanje z zasebnim sektorjem in podpirati moramo, da bi imeli več preiskav finančnega kriminala skupaj z državami. Se, izminjati si moramo najboljše prakse, vlagati moramo v znanje, ekspertizo za ljudi, usposabljati moramo strokovnjake in potrebujemo tudi strokovnjake za splet. Hvala. Danke vielmals für. Hvala lepa, hvala lepa za ta prispevek, gospa Debol, gospod Reisenbeck, tudi vam hvala. Kolegice in kolegi, prišli smo do konca tega sklopa in se vam zahvaljujem za vaše prispevke ter zanimiva vprašanja. Mislim, da je v interesu vseh, da zgradimo to, o čemer je govorila gospa Debolen, da zgradimo vzajemno zaupanje med našimi organi, ki se borijo proti kriminalu. Gospod King bo z nami ob 11.30, kot so me obvestili, zato vas prosim, da ostanete v dvorani, tako da lahko nadaljujemo z naslednjim sklopom ob 11.30. Dovolite še eno vprašanje, gospod Debol. Lahko jo vprašate zasebno. Ta sklop je namreč zaključen. So we have...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

Zdaj, kolegice in kolegi, bomo začeli z naslednjim sklopom. Äh, Zelo me veseli, da nas je svojo prisotnostjo počastil tudi komisar King. ki bo podal govor glede aktualnega stanja in napredka varne Evrope in pri tem bo opozoril tudi na vlogo skupnega parlamentarnega nadzornega odbora za Evropol. Gospod King, pravkar sem povedal, da nam boste podali predstavitev in nam povedali, kaj se dogaja z Evropo z vidika varnosti. Izvolite. Hvala lepa in hvala lepa tudi za vabilo. Zelo dobro je biti na enem vaših sestankov. Zelo me veseli, da organizirate ta srečanja, kajti tak kolektivni nadzor in pregled je zelo pomemben, ne samo za Europol, ampak za vse nas, ki sodelujemo z Europolom, ker nam pomaga pri razmišljanju o prihodnosti, prihodnih izzivih, naših načrtih eh, o spopadanju s temi izzivi. Lahko nam pomagate, da boljše oblikujemo našo podporo Europolu, ki nam pomaga izvajati naše ukrepe. Upam, da razumete, da mi ni treba prepričevati o pomenu Evropola, saj močno verjamem v pomen Evropola in dela, ki ga upravlja. Poskrbeti moramo za ustrezno podporo delu Evropola, finančno pa tudi z ustreznimi instrumenti in modeli dela. Govorili smo o politikah in instrumentih, ki jih lahko oblikujemo, da pomagamo Europolu pri njegovem delu in prispevku k naši skupni varnosti. Naj vam podam kratek pregled nad delom, ki smo ga opravili v zadnjem času glede varnosti v Evropi po zadnjem bolgarskem predsedstvu pomladi tega leta smo nadaljevali z delom na področju boja proti terorizmu. Sopadanje z izzivi kibernetske, ki jih nevarnosti, to se pravi samega kibernetskega kriminala in nevarnosti, ki predstavljajo zločini podprti z kibernetskimi rešitvami, hkrati pa smo se ukvarjali tudi z jedrskimi biološko-kemijskimi izzivi. To ni več tako abstraktno vprašanje po tem, kaj se je zgodilo v Salisburyju v začetku leta v Združenem kraljestvu. Gospod Juncker je objavil žin ali napovedal nekaj ukrepov eh, na tem področju v svojem govoru o stanju v Evropi v Štrasburu v tem mesecu. Če začnem s temi predlogi, med temi predlogi je tudi predlog komisije za države članice svetu in parlamentu glede boja teroristične vsebine na spletu. O tem bi nekaj povedal. Ta izziv teorističnih vsebin na spletu predstavlja realno tveganje in grožnjo za našo varnost. Skoraj 700 nove propagande ISIS-a je bila naložena na splet in se tako razširjala. Te vsebine je odkril Europol, ki ima odli center odličnosti za to področje. Odkrili so več kot 150 platform. To je realna in iminentna nevarnost, s katero se moramo soočiti. Svetne vsebine so igrale vlogo pri vsakem posameznem napadu, terorističnem napadu v Evropski uniji kot spodbuda za izvedbo napada ali kot eh, navodila za to, kaj početi pogosto pa to tudi glorifikacija storilcev in napadov z grozljivimi rezultati. Na prostovoljni ravni se preverjajo tudi internetne eh, platforme, kar vključuje predstavnike držav članic, eh, tudi predstavnike Europola v internetnem forumu, spletnem forumu Evropske unije, kjer poskušamo zmanjšati to grožnjo na spletu. Skupina je posredovala okoli 60 tisoč kosov takšnih eh, sporočil, mnogim eh, spletnim upraviteljem, hkrati pa ponuja tehnično eh, podporo za države članice, ki se spopadajo z hudimi terorističnimi napadi. Ta kolektivna prizadevanja, ki gredijo na znanje strokovnjakov iz Europola, so prinesle rezultate. Napredek znotraj foruma na prostovoljni ravni pa nas ni pripeljal dovolj daleč, dovolj hitro, še vedno je veliko to vrstne vsebine na spletu. Zato smo prvič sploh eh, predlagali evropsko, vse evropsko zakonodajo, ki bo vzpostavila dožnosti ne samo za države članice, ampak tudi neposredno za platforme, da se spopadajo z tem zelo specifičnim vsebinom tveganjem, s to specifično veliko grošnjo. Ta program bo, bo po gospodu Junkerju vzpostavil tri dožnosti dožno, na treh ravneh za platforme, ki morajo sneti takšno vsebino v roku ene ure po eh, prijemo odredbe o omaknitvi strani Evropola ali pravosodnih organov. To je ključnega pomena, kajti teroristične vsebine so najbolj škodljive v prvih urah objavi. Raziskave so pokazali, da tri četrtine povezav na propagando ISIS-a izmenjajo v eni uri. Če lahko ta cikl prej prekinemo, bo to izjemnega pomena. Drugič, če platforma, če se neka platforma vse čas uporablja za širjenje teroristične propagande, bo morala sprijeti proaktivne ukrepe, da bi preprečila nalaganje tovrstnih eh, vsebin na platformi. Države članice pa bodo morale dodeliti dovolj sredstev za učinkovito odkrivanje terorističnih eh, vsebin na spletu in za izdajo ustreznih odredb o umaknitvi takih eh, vsebin. Prav tako je treba spostaviti vse trezne postopke za pritožbe, če je to potrebno. Ti predlogi se namreč ne nanašajo na cenzuriranje svobodnega govora, gre za vsebine, ki so na spletu ali izven spleta nezakonite. Potrebujemo pa tudi ustrezne določbe za učinkovito kaznovanje. Zato podajamo predlog v primeru sistematičnega neupoštevanja Eh, odredbo o stranitvi, ne samo v enem primeru, ampak sistematično neopoštevanje teh eh, odredb, naj bi imeli velike kazni eh, za upravitelje platforme do 4 odstotke njihovih prihodkov. Seveda bomo še naprej sodelovali z vsemi akterji in vsemi, Na ta način si obetamo, da se bomo učinkovito spopadli z to veliko grožnjo. Ne govorimo o cenzuriranju, ne govorimo o sivih vsebinah, ampak gre za vsebine, ki glorificirajo teroristične napade, dajo navodila za takšne napade ali spodbujajo k takšnim napadom. Takšne vsebine je treba spet preprosto odstraniti. In tukaj smo že pri uh, kriminalu, ki se omogoča preko kibernetskih eh, sredstev. Tudi to je bila, bil del predstavitve gospoda Junkerja. Tukaj treba bolj eh, zavarovati naše demokratske procese, sploh evropske volitve. To so predlogi z željo po okrepitvi naše volilne varnosti saj našakajo mnoge volitve v, um, državah, v različnih državah eh, in prihajajo tudi evropske volitve maja naslednje leto. Radi bi zagotovili, da je Evropa čim bolje pripravljena na kakršne koli motnje. Ti predlagani ukrepi zajemajo priporočilo o večjem sodelovanju spodbujanje držav članic k spostavitvi mreže za zagotavljanje va, eh, varnosti na volitvah, kjer bi upoštevali vse pristojne organe, hkrati pa zgradili mrežo za evropsko volilno sodelovanje. Tukaj se želimo večjo transparentnost pri političnih oglasih in na spletu nacionalne organe, politične stranke in medije bomo zaprosili, da sprejme ukrepe za zaščito svojih eh, mrež eh, pred eh, kibernetskimi napadi. Ukrepi sledijo našemu delu soočanja z vse večjim problemom lažnih informacij ki posegajo v naše demokratične procese. Platforme smo zaprosili, da sprejmejo ukrepe, da povečajo transparentnost, odgovornost na spletu in bolje zaščitijo nas, uporabnike. S platformami bomo v naslednjih eh, dneh eh, sprijeli ustrezni kodeks ravnanja v takih primerih. To je pomemben korak v boju, ki ga moramo dobiti, kajti drugače bodo tisti, ki želijo posegati v naše demokratične procese in eh, postopke, spodkopavali kredibilnost teh eh, procesov. Vsi akteri morajo tesneje sodelovati med seboj pri vzpostavi teh eh, mrež, ki bodo, upajmo, okrepile delo na tem področju. To bo nadgradilo delo centra odličnosti znotraj mreža. Europola pri boju proti kibernetskim izzivom. Potem imamo še delovno skupino in skupino za nadzor 15. in 16. oktobra tukaj eh, v Bruslju, kjer smo ukvarjali z bolj učinkovitim spopadanjem z eh, kibernetskimi izzivi izzivi. Prav tako je komisija pripravila predloge glede povečane kibernetske varnosti, ki temelji na večji odpornosti in boljšem mednarodnem sodelovanju. Tukaj smo dobro napredovali pri oblikovanju teh ukrepov. Postati moramo bolj odporni, povečati našo obrambo pred kibernetskih napadov in eh, zagotoviti hitrejše odzive na kibernetske napade. S tem bi, pri tem bi morali spostaviti agencijo za kibernetsko eh, varnost, eh, ki bo svoje delo utemeljilo na deli, delu, ki ga je upravila ENISA. Agencija se bo odzivala na krize, na večje napade, pripravila načrte in protokole za spopadanje s tovrstnimi napadi, kar bo okrepilo našo odpornost na napade in boljši odziv na napade takšne napade in zato moramo še naprej sodelovati organi v državah šajicah in Agencija za kibernetsko varnost, tako da bo vse skupaj delovalo očinkovito. Agencija bo tudi pristojna za spostavljanje vsega, okvira standardizacije in certifikacije kibernetske varnosti in s tem zagotavljam visokega, visoke ravni kibernetske varnosti v Evropski uniji. Certificiranje na evropski ravni ima namen, da sodelujemo z državami članicami in se lahko odzovemo na različne eh, varnostne izzive na različnih ravneh. V vse bolj povezanem svetu potrebujemo harmoniziran eh, in certificiran eh, sistem na visoki kakovostni ravni, zato da bi zagotovili, da bo kibernetska varnost tudi pomembna tema za naše organizacije in podjetja in tudi vir izgradne zaupanja, kot tudi konkurenčna prednost. Medtem, ko počnemo to, je tudi ključnega pomena, da sprememo ustrezne korake za izboljšanje odvračanja od kibernetskega eh, kriminala. In tukaj potrebujemo srezen forum, spostaviti moramo odvračalne, odvračilne eh, ukrepe in uh, močno povečati možnosti, da ujamemo storilce sovražnih kibernetskih napadov na nas. Organi pregona imajo tukaj zelo pomembno vlogo. V skladu z Europolom 90 odstotkov preiskav kibernetskega kriminala propadajo zaradi pomanjkanja eh, sledi. Zato potrebujemo transparenten način uh, sledenja po uh, spletnih straneh in IP naslovih. Osredotočiti se moramo tudi na kibernetsko eh, forenziko in uh, sposobnost odkrivanja kibernetskih uh, sledi. Potrebujemo center za zbiranje informacij iz področja kibernetskega kriminala, kar bo podpiralo enote, ki se ukvarjajo z tem na nacionalni ravni z ustreznim strokovnim znanjem in preiskovalnimi informacijami. Ta enota ima tudi veliko spoštovanja pri pristojnih organih v državah članicah. Pomladi smo imeli napade DDoS. De s pomočjo eh, Združenega kraljestva in eh, njegove agencije in eh, ustreznih preiskovalnih enot je bil ta napad ustavljen tudi na osnovi informacij Europolja. Kibernetski kriminal nas stane ogromno denarja in ta izziv se še povečuje. Omogočili smo tudi večji dostop do dokaznega gradiva povezanega z temi storitvami elektrons, eh, ki jih je dokazal, ki so pogosto v drugih pravosodnih sistemih. Omogočili smo eh, pristojnim organom eh, ustrezne pristojnosti, da dostopajo do ustreznih sporočil tegov in tako naprej, ki jih potrebujejo za učinkovito preiskovanje kibernetskih eh, zločinov. To bojo lahko zdaj storili hitreje in bolj učinkovito kot doslej. V poprečju organi potrebujejo deset mesecev, da pridobijo takšne dokaze. Zato smo si prizadevali, da čim bolj skrajšamo čas in zmanjšamo kompleksnost procesov za prejem tovrstnih, eh, do, tovrstnih dokazov v enem dnevu ali celo v šestih urah. Potem je tukaj še pranje denarja, to je bila tudi ena od vaših tem. Na tem področju je komisija predlagala nadaljno krepitev finančnih institucij za boj proti pranju denarja na splošno in soočanja z finančnimi grožnjami. S tem bomo ukrepili eh, tudi Evropski bančni organ in zagotovili učinkovito sodelovanje in izmenjavo nadzornih standardov med eh, nadzorniki. To je del širše strategije za ukrepitev evropske strategije za nadzor nad pranjem denarja za naše finančne institucije. Vse to bo prispevalo k integriteti finančnih sistemov, zagotovilo finančno stabilnost in povečalo našo varnost pred eh, finančnimi kaznjivimi dejanji. Hkrati pa se moramo sredotočati na specifične grožnje financiranja terorizma. V času, ko ljudje govorijo o poceni terorizmu in krediti za teroristične napade, bi bilo napačno, če bi se odpovedali zbiranju finančnih preiskovalnih podatkov zaradi boja proti terorizmu. To ostaja pomembno vprašanje. Leto smo dali predloge za to, da ustrezni organi dobijo ustrezna orodja za preiskovanje kaznjivih dejanj, pridobivanje informacije o bančnih računih in opravljanje finančnih analiz. Ta direktiva bo omogočila tudi boljše sodelovanje med nacionalnimi preiskovalnimi organi in nacionalnimi eh, finančnimi preiskovalnimi enotami. Zagotovila bo tudi sodelovanje med državami članice z podporo za vzpostavitev mreže nacionalnih finančnih preiskovalnih enot. Upam, da bomo čim prej zaključili z temi pravnimi predlogi, ker jih potrebujemo. Razmišljati pa moramo tudi o naslednjem koraku, ki po mojem pomeni, da moramo razmišljati o spostavitvi Evropski sistem za sledenje operacijam za financiranje terorizma. Tukaj sodelujemo z ameriškimi partnerji in njihovim programom za sledenje finančnim transakcijam. Je pa včasih čudno, da je včasih najboljša pot do um, pridobivanja ključnih eh, podatkov, finančnih eh, podatkov o evropskih državljanih pod eh, preko ameriških organov. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ta problem reševali sami na osnovi znanja, ki se skriva v Europolu. Pogledati pa moramo tudi čez mejo, stabilnost in varnost zunaj naših meja mora ima seveda pomemben vpliv tudi na našo lasno varnost komisija podpira naše sosednje države pri povečanju svoje zmogljivosti na področju boja proti eh, kriminalu in terorizmu z našimi agencijami Europol, Eurojust eh, in eh, druge. Zato bi se ob tej priložnosti zahvalil Europolu za odlično delo, ki ga upravlja na tem področju seveda v sodelovanju z preizkovanimi organi v državah članicah eh, in v drugih eh, državah Zahodnega Balkana in drugih sosednjih državah, kar nam omogoča, da se skupaj soočamo z izzivi kaznjivih dejanj, tudi eh, kar zadeva trgovanje z orožjem ohranjanje tesnega sodelovanja z našimi partnerji, kot sta ZDA in Kanada, in eh, okrepitev sodelovanja z mednarodnimi organizacijami na različnih področjih, tudi boja proti terorizmu. Smo eh, konec lanskega leta odprli pogajanja za sklenitev mednarodnih sporazumov med Europolom in celo vrsto partnerskih držav, ki omogoča izmenjavo osebnih podatkov s temi državami. In upam, da bomo tukaj zelo dobro napredovali pri pogajanjih. Potreba po takšnim sporazumih je operativne narave. Takšne podatke potrebujemo, da bi se lahko učinkovito soočali z fenomenom tujih borcev. Ukvarjamo se tudi z vprašanjem eh, državljanstva in zakonitega bivanja. Tukaj imamo postopke za ustrezno odkrivanje turističnih eh, dejanj in tudi potovanj potencijalnih teroristov. Mednarodni sporazumi so namenjeni zagotavljanje ustreznih dejanj eh, varoval za zaščito človekovih pravic in hkrati zagotavljanje operativnega sodelovanja. Komisija to močno podpira. Še naprej bomo informirali Evropski parlament o napredovanju teh eh, pogajanj v odboru Libe in se že veselim nadaljnih sestankov z tem odborom. Za zaključek naj se zahvalim Europolu za odlično upravljeno delo ki so ga upravili v zadnjem obdobju, ki ga upravljajo vsak dan, ko se soočajo z uresničevanjem teh prioritetnih nalog. pri čemer tudi sodelujejo z pristojnimi organi v državah članicah, eh, kjer se borijo z organiziranim kriminalom, terorizmom, pranjem denarja, eh, kibernetskim kriminalom in eh, kibernetskimi dejanji, ki spodbujajo kriminal. Hvala lepa, hvala lepa, gospod King, za to sebinsko zelo bogato predstavitev. Zdaj pa bo gospod Diaz de Mera nadaljeval s predsedovanjem. Gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Hvala lepa, gospodu komisarju. Kot ponavadi ima komisar veliko pomembnega zapovedati o varnosti v Evropski uniji. Nekaj stavkov, eh, če smem povzeti vašo predstavitev. Dobro se mi zdi, da ste povdarili pomen parlamentarnega nadzora nad Europolom. Eh, to opravljamo s pomočjo naše skupine za skupni parlamentarni nadzor, tako določa tudi 82. in pa 51. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. Eh, gre za politični nadzor Europola in s tem Europol dobi večjo moč in pa večjo legitimnost. Gospod, seminar, gospod komisar, Europol potrebuje podporne inštrumente za to, da bo lahko izvajal svojo ustanovitveno idejo unije varnosti. Zato pa potrebujete ustrezen proračun in ustrezna sredstva. Od vas zahtevamo veliko. Na področju boja proti terorizmu že imamo določene inštrumente, ampak vemo, eh, kako hitro se tukaj pojavljajo nove vsebine. Zato potrebujemo ustrezne inštrumente, osebje, usposabljanje in pa ustrezen proračun. V no, O tem je govoril tudi predsednik Juncker v svojem govoru o stanju Unije in uh, eh, govorijo o tem, da se moramo hitro odzvati na teroristična dejanja. Zato pa je pomembna vaša institucija. Uh, no, potem uh, imamo danes tudi dodatni problem vplivanja na volitev. To je izredno pomembno varnostno vprašanje. In uh, vaša agencija bi lahko prispevala k boju proti temu. Varnost mora biti vir zaupanja v Evropsko unijo. Poskrbeti uh, moramo za to, da, nas, da se nas bodo zle sile bale zaradi zakonitih inštrumentov in zakonodaje, ki jih imamo na voljo. Eh, danes se soočamo tudi z problemom kibernetičnih groženj. Vi ste rekli, da tukaj obstaja še veliko pomankljivosti. Prav imate, gospod komisar. Veliko smo razpravljali o vprašanju financiranja terorizma, o pranju denarja. In boli nas tudi to, da danes že obstaja brezplačni terorizem. To je terorizem, ki ne potrebuje velikih finančnih eh, mrež za to, da bi povzročil bolečino in smrt. No, re, eh, ta mreža uh, finančnih obveščevalnih. Enot je tukaj zelo pomembna in treba jo je okrepiti. Pa tudi, ko gre za sistem sledenja, potrebujemo ne samo takšen sistem na nacionalni ravni, ampak tudi na evropski ravni. In pa potem še nekaj besed o mednarodnih sporazumih, ki so seveda nujni za boj proti organiziranemu kriminalu. In vsi ti sporazumi pa mora seveda v prvi vrsti spoštovati listino o temeljih svoboščinah v Evropski uniji. Gospod komisar, eh, zahvaljujem se vam za vaš prispevek in želel bi podati tudi svoje zaključke, svoje povzetke. Nažalost, tukaj ni predvidena razprava, smo že na točki, ko bo vsak podal svoj povzetek. Kar se tiče včerajšnjega in današnjega dela. Lahko vam zagotovim, da bomo to, kar smo se naučili danes in jutri obravnavali tudi na našem naslednjem um, zasedanju v Bukarešti. ukvarjali smo se z delovnim programom Europola. Ta je seveda odvisen od tega, ali bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru dobili uh, ustrezen proračun, zato da bo lahko Europol izvajal svoje delovne naloge. Potem, danes zjutraj smo na veliko razpravljali tudi o financiranju terorizma. in razpravljali smo o tem, kako lahko Europol prispeva k boju proti terorizmu, pranju denarja in pa organiziranemu kriminalu. O tem je govoril tudi gospod komisar. Naj vas obvestim o tem, da bo naše zasedanje potekalo eh, naslednje leto v Bukarešti 24. in 25 septembra in takrat bo gospod Tenok predstavljal. Eh, no, do takrat bo gospod Tenok predstavljal skupino za parlamentarni nadzor v administrativnem svetu. Danska delegacija bo verjetno predlagala nekaj sprememb poslovnika naše skupine za parlamentarni nadzor. Imeli smo eh, bilateralni sestanek z dansko delegacijo in moram reči, da je ta sestanek bil konstruktiven. Danska igra pomembno vlogo na področju varnosti v Evropski uniji. Gospod predsedujoči, zdaj pa dajem besedo vam, da zaključite to dvodnevno zasedanje. Hvala lepa, gospod Jaz Demena, kolegice in kolegi. Res je, prihajamo do konca naše konference. Mislim, da smo teme, o temah zelo dobro govorili skupaj. Vsem referentom včerajšnjega današnjega dne bi se še posebej zahvalil tudi gospodu komisarju, ki nas je počastil, gospod Diaz de Mera je že upozoril na naslednje srečanje, ki bo naslednjega februarja v Bukarešti. Pripričan sem, da bomo tudi tam eh, izvedli tako zanimive razprave kot eh, tukaj in se še naprej ukvarjali z vprašanje danske delegacije. Od gospoda Sveta Nova pa bomo izvedeli, kaj se je dogajalo v pravnem odboru Evropola. Na koncu bi izkoristil to priložnost, da se zahvalim tudi vsem, ki so prispevali k uspešni izvedbi konference, še posebej odboru Libe, direkciji za odnose z nacionalnimi parlamentom in tudi tolmačem. Dovolite, da se zahvalim tudi uslužbencem iz. Uh, Avstrijskega pristojnega ministrstva za spremljanje in pomoč pri organizaciji. Vsem vam eh, želim prijeten eh, dan in varno pot domov. Lahko podam nekaj v zvezi z Bukarešto. Rada bi nekaj povedala o sestanku v Bukarešti. Samo sekundo. Yeah. Ja, okay. Uh, mm, samo da boste videli, da je Romunski parlament danes v Bukarešti pri eh, sprejemanju izvedene direktivi številka 4 o, de, o pranju denarja. So črtali pepse, če torej želimo partnerstvo med državami in organiziramo to srečanje v Bukarešti je treba to upoštevati, koliko veljajo vrednote boja proti pranju denarja v Romuniji. Kolikor vem, delegacija nima k temu, kaj dodate in s tem zaključujem konferenco.